Good uh, morning, uh, everybody. Dobro jutro vsem in dobrodošli na še zadnje zasedanje pred poletnimi počitnicami. Uh, danes mi imamo glasovalni sestanek, tako rekoč. Tri dosjeje imamo, o katerih bomo glasovali. Prosili so me naj nekoliko spremenim vrstni red, tako da bomo najprej glasovali o mandatu glede izida pogajanj in sicer gre za dosje o sodelovanju med nacionalnimi organi pristojnimi za izvajanje zakonodaje z področja varstva potrošnikov, tako imenovani CPC. Poročevalka je gospa Sehnalova. Želite besedo? Ne. Dobro, potem pa se lahko kar takoj lotimo glasovanja. Gre za enotno glasovanje in sicer elektronsko. Glasujte, prosim. The vote is closed. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Ni še konec glasovanja. So there's apparently there's one person who Bojda, en glas še manjka. Tako, zdaj pa konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino in čestitke. Dobro, to pomeni, da gremo lahko naprej na naslednje glasovanje. To bo pa dolgo in sicer gre za gnojila. Poročevalec je, oziroma poročevalka je gospa Galpelc. Se želite besedo? Po glasovanju, prav. Torej lahko kar začnemo. Najprej kompromisni amandma ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto potem kompromisni oziroma amandmaji 86, 87 in NV1, gre za identične amandmaje. Ne, se popravlja predsedujoča. Ali pač, da. Torej, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Gremo naprej. Agri 1. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Gremo naprej, amandma 18, za, proti, vzdržani, sprejeto. 155 za, 56, 56 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrjeno. Amandma 157, 158 in NV15 so prav tako identični. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Je to sprejeto? Preverimo, prosim. konec glasovanja, tako je sprejeto. Agri 23, 159, 160 in NV 16, gre za identični mandmani, to je za, proti, zdržani, sprejeto. Sledi jo amandmaji 161, 162, Agri 24 in NV 17 prav tako identični, kdo je za, proti, vzdržanje, preverimo, prosim. I close the vote. Konec glasovanja, zavrjeno. Gremo dalje, kompromisni amandman 16, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Sprejeto. Naslednji je amandma 169, sicer v sklopu skupaj z amandmajem 170, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno. Sledi amandmaj 172 in 173, kdo je za, proti, zdržani. Vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi amandma 174. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrljeno. Amandma 20. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sprejeto amandma 175 za, proti, vzdržani, zavrneno. 21 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Lahko preverimo? Amandma 21, konec glasovanja sprejeto. Sledi amandma 177 za, proti, vzdržani. Mislim, da treba preveriti. Glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo dalje, amandmaja, od torej amandmaji 22, 178, 179 in 180 za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejeta. Tako je. Sledijo amandmaji 181, agri 30 in envi 20, kdo je za, proti, zdržani vzdržani sprejeto. Amendma 183 za, proti, vzdržani. Preverimo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Zavrneno. Torej, treba glasovati o amandmaju 184, kdo je za, proti, vzdržani, zavrjeno. 182 in sicer skupaj z amandmaji še 211, 239 in 135, kdo je za, proti, vzdržani, zavrjeno. Amandma 185 skupaj z amandmajem 195 za proti, vzdržanje zavrnjeno. Sledi kompromisni amandma 17 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amandmaji 24, 189, 190, 191 in 192, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. sledi kompromis 19 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 20 za. In sicer skupaj še s kompromisoma 24 in 26 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sledi amandma 201 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno amadma 202, skupaj z amadmajema 230 in 243, kdo je za, proti vzdržanji zavrneno. Sledi kompromis 21, kdo je za, proti vzdržanji sprejeto. Amandma 25 za, proti vzdržanji zavrneno. Mislim, da je treba preveriti, kaj ne? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi amandma 204 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 31 za, proti, vzdržani. A ne, ta je brezpredmeten, ker je bil 204 sprejet. Torej gremo naprej na amandma 27. Za. Proti. Amandma 27. Naj ne bi glasovali? Ne, ne, moramo, moramo. Ja, jaz razmišljam takole. Agri 31 je brezpredmeten, če sta 203 in 204 sprejeta. Ne, ne 203 ali 204, ampak 203 in 204, 203 pa ni bil sprejet. Tu piše, da je zavrnjen ali sprejet skupaj z 23. dobro v tem primeru razumem, ampak morda je treba potem zapisati 203 ali 204. Čim je eden sprejet, je drugi brezpredmeten. Torej ni treba glasovati. Ok, gremo naprej na amandma 227. Yes. And then Uh, okay, so we now move to amendment 27. Tako, zdaj pa gremo na amendma 27. Gospa predsedujoča, pri amendmaju 27 pravi, da je sprejet ali zavrnjen skupaj z amendmajem 23. Ja, imate prav, to pomeni, da gremo naprej na amendma 210. Kdo je za? Proti? vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ne? Lahko preverimo? Konec glasovanja. Sprejeto. Ok, gremo dalje. Kompromis 22. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 23. Za. Sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 24. Ne glasujemo, glede na to, da so bili drugi kompromisni mandmaj že sprejeti. Kompromis 25 za proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 229. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrjeno. Sledi amandma 32. del, to je za, proti, zdržani, sprejeto, sledi kompromis 26, tudi o tem ni treba glasovati, kar pomeni, da gremo naprej na amandma 34. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Amandman 247 za, proti, zdržani. Mislim, da je treba preveriti. Preverimo 247 why don't we vote on 3.5? That's what I was thinking too. Because it is after. Ah. We close the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 je brezpredmeten, ker smo sprejeli 247, zato je bilo treba najprej glasovati o 247. Gremo dalje, kompromis 27 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 251 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo, prosim. Amandma 37. Konec glasovanja, sprejeto sledi kompromis 28 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 46, skupaj z amandmajima oziroma s kompromisoma 44 in 47 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 260 za, proti vzdržani sprejeto sledi amandma 39 in sicer skupaj z amandmaji 40, 41, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 261 za, ta je kompatibilen z amandmajem 39, do za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo naprej, amandma 263 za, proti, vzdržani, sprejeto za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, sledi amandma 270 za, proti, vzdržani, sprejeto, 271 za, proti, vzdržani, sprejeto, 272 za, proti, vzdržani, sprejeto, 272 za, proti, vzdržani, sprejeto, 273 v sklopu 44 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 30 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 46 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 276 za proti vzdržani sprejeto. Zavrljeno kompromis 31 za in sicer skupaj s kompromisom 5, kompromisom 14 in 38 za proti stržani sprejeto. Amandma 291 za, proti, vzdržanje zavrneno. Želite preveriti? Ok, preverjamo 291. Konec glasovanja. Ja, bi izgubili stavo, vidite? No, ampak, eh, kot rečeno, zavrnjeno. Torej, gremo naprej, kompromis 32 skupaj s kompromisom 33 za proti stržanje sprejeto. Kompromis 33 smo ravno kar glasovali. Torej, amandma 302 za proti vzdržani sprejeto. Agri 37 za proti vzdržani sprejeto. Amandma je 303 in 34 sta identična za proti vzdržani sprejeto. 304 za, proti zdržani sprejeto, 305 za, proti zdržani sprejeto. Torej, lahko gremo naprej na Agri 39. Glede na sosledje, torej Agri 39 za proti vzdržani. Mislim, da treba preveriti. Konec glasovanja. Zavrno kompromis 34, eh, skupaj s kompromisom 49, 50, 51, 15 in amandmajem 474 ter agri 122. Za proti vzdržani sprejeto. Gremo naprej, kompromis 36, eh, zopet skupaj z amandmajem 51 in inta 2, kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Gremo naprej na amandma 49 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 50 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 317, kompatibilen z amandmajem 50, kdo je za, proti, vzdržani zavrneno sledi kompromis 35 za proti vzdržanji. Ja, sprejeto, v vsakem primeru. Potem amandma 3.2.1 za proti vzdržanji zavrjeno. 3.2.2 je bil umaknjen. 3.2.3 za proti vzdržanji. Držani zavrneno. 324 in Agri 41 za proti vzdržani sprejeto. Amendma 325 za proti vzdržani sprejeto. 326, 327 identična za proti vzdržani sprejeto. NV 40 je brezpredmeten, Agri 42 za proti vzdržani sprejeto. 325 je bil sprejet, tako da je Agri 43 brezpredmeten in gremo na amandma 329. Za. Proti. Zdržanje je zavrneno. Se razstavljam na vodila. Ok, so we'll continue with... Ja. Uh, Then we move to Agri 40, 4, uh, 45. No, 3, 3, sorry, because it is an addition. 3, 3, 3. 3, we have to vote on 3, 3, 3? Yes, as okay. An so we have to. Torej, glasovati moramo o amandmaju 333 kot dopolnilo. Ste vsi to našli? Za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa gremo naprej. AG 45 za, proti zdržanje. Mislim, da je zavrljeno, ampak preverimo, prosim. AG 45 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. Amandma 334 za, proti vzdržanje zavrljeno. Sredi kompromis 37 za proti zdržani sprejeto. Sledi amandma 54 in NV 46 za proti zdržani sprejeto. Sledi kompromis 38 za proti zdržani sprejeto. Agri 48 za, proti stržani sprejeto. NV 47 za, proti stržani sprejeto. 3, 4, 4, 3, 4, 5. To je brezpredmetno, tako je. NV 52 za, proti stržani sprejeto. Zdržani sprejeto. 351, 352 za proti zdržani. Mislim, da treba preveriti. 351 in 352. The vote is closed. Yeah, it's adopted. Konec glasovanja sprejeto. NV 53 za proti zdržani proti vzdržani. Sprejeto. Agri 51 za proti vzdržani. Sprejeto. Agri 54 za proti vzdržani. NV 54 za proti vzdržani. Sprejeto. 3, 5, 3, nagri 52 odpadeta gremo naprej na 3-5-5 za proti vzdržani. Mislim, da je treba preveriti. Preverjamo 3-5-5. Sprejeto. 3-5-7 in agri 53 za proti vzdržani. 3-5-7. Mislim, da je sprejeto. 3, 5, 8 in 3, 5, 7 ter agri 53 za proti stržani sprejeto. 359 za proti zdržani sprejeto. 360 in 361 identični med majhdo je za proti stržani sprejeto. NV 56 za proti vzdržani. Sprejeto. Gremo naprej. Agri 56 za proti vzdržani. Sprejeto. 366 in 367, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. NV60 za proti stržani. Sprejeto. Agri 58 za proti stržani. Mislim, da moramo preveriti. Preverjamo Agri 58. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 368 in Agri 59 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Agri 60 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 369, a želite preveriti Agri 60, dobro, preverimo. zavrnjeno. Torej 369 za, proti stržani zavrnjeno. 370 in agri 61 za, proti stržani Mislim, da moramo preveriti. 370 in agri 61 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem gremo naprej. Kompromis 42 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 39 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 54 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 55 za proti vzdržanje sprejeto vzdržani. Sprejeto. Kompromis 43 pravi predsedajoča. Second, apparently we have... Bojda moramo glasovati o amendmaju 379, drugi del. Prvi del, drugi del je brezpredmetno. Glasovati moramo o prvem delu amendmaja 379. Ste vsi našli, zakaj gre za proti vzdržani amendmaj? Mislim, da je sprejeto. Lahko preverimo, prosim. 379. prvi del preverjamo. Sprejeto. Zdaj gremo naprej na kompromis 43 za, proti, zdržani sprejeto. amandma 57, skupaj 411 in 412, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, pet, štiri in NV 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. potem amandma 455 za proti vzdržani sprejeto. NV 72 in Agri 91 za proti vzdržani sprejeto. Agri 92 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrneno. Lahko preverimo. Agri 92 preverjamo. konec glasovanja, sprejeto. Amandmaja 456 in 457 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 95, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. NV 79 skupaj z 115 za proti vzdržani sprejeto. 459 odpade. Gremo naprej na kompromis 53, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Amandma 64 za proti vzdržani sprejeto. Agri 99 skupaj z številnimi amandmaji, lahko preberete v seznamu, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je treba preveriti. Preverjamo Agri 99. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na 462 za, proti, vzdržani. Prosim, če dvigujete roke. 462 za, proti, vzdržani, zavrneno. 463 za, proti, vzdržani, sprejeto. 465 za, proti, vzdržani vzdržani. Ni najbolj jasno. Preverimo 465. Konec glasovanja, zavrnjeno. Agri 111, za, proti, vzdržani, sprejeto. 466, za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 112, za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržanje sprejeto. Agri 113 za proti vzdržanje sprejeto. NV 89 za proti vzdržanje sprejeto. Preverimo? Ok, preverjamo NV 89. konec glasovanja. Sprejeto. Agri 114 za proti vzdržani. Sprejeto. Potem 469, Agri 116, NV 98 za proti vzdržani. Sprejeto. 470 in NV 99 za proti vzdržani. Sprejeto. Agri 118 skupaj za Agri 119 in 120 za proti ozdržani zavrneno. Preverimo, ok, preverjamo, Agri 118. Konec glasovanja, tako je zavrneno. In ta 4 za proti ozdržani zavrneno. Mislim, da je sprejeto. Preverimo, prosim, ker slabo dvigujete roke. In ta štiri, preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem amendma 471 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis eh, ne, 472 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Agri 121 za, proti vzdržani. Sprejeto. 473 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 56 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 57 za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. 482 za, proti vzdržani, sprejeto. Agri 129 za, proti vzdržani, sprejeto. 483 za, proti vzdržani, sprejeto. 484 za, proti vzdržani, sprejeto potem Agri 135 za, proti zdržani sprejeto, Agri 136 za, 136 za, proti zdržani sprejeto. Mislim, ak preverimo, Agri 136 preverjamo. Konec glasovanja, sprejeto. 485 in Agri 137 eh, v sklopu skupaj za proti vzdržanje sprejeto, to je torej brezpredmetno, 486 in NV 103 za sklopu. Boj, da moramo naprej na Agri 138. Za kruti, vzdržani, sprejeto. NV 104 za proti, vzdržani, sprejeto. In gremo naprej na NV 105. NV 105 skupaj z NV 118 gre za proti, vzdržani, sprejeto. 206 za proti zdržani sprejeto, 207 za proti zdržani sprejeto, agri 143 za proti zdržani sprejeto, agri 148 za proti zdržani sprejeto. Želite preveriti? Ne? Okej. Okay mislim, da je bilo jasno. Agri 149 za, proti, vzdržani sprejeto. NV 109 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 150 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 151 za, proti, vzdržani sprejeto. Agri 156 za, proti, vzdržani sprejeto socialisti za proti, torej proti zdaj vzdržani. Mislim, da treba preveriti. Preverjamo Agri 156. Konec glasovanja. Zavrno. Z enim glasom večine. Torej, naprej 4, 8, 9 in 4, 9 nič. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 491 in NV 112 sta brezpredmetna. 492, 493, 494 za, proti, stržani, sprejeto. 495, agri 159 za, proti, vzdržani. Mislim, da ni najbolj jasno. Preverimo. Agri 4, 5. 495 in Agri 159. Konec glasovanja. Zavrneno. Gremo naprej. Amandman 496 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 59 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Zdržani sprejeto. N213 za proti vzdržajanje sprejeto. To je brezpredmetno. 498 za 498 za proti vzdržajanje sprejeto. Kompromis 48 za proti vzdržajanje sprejeto. Zdaj pa Akri 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 45 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo kompromis 45. Konec glasovanja sprejeto. Torej, kompromis 58 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amandma 511 in 512 za, proti, vzdržanje zavrneno. Agri 166 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amandma 513 za, proti, vzdržanje zavrneno. NV 120 za, proti, vzdržanje sprejeto. Agri 121 za, proti, vzdržanje zavrneno. Agri 167 in NV 122 za, proti, vzdržanje. Ja, preverimo. Ja, preverimo. Preverjamo torej Agri 167 in NV 122. Konec glasovanja. Zavrneno. Agri 168 za proti vzdržani sprejeto. Potem 74 in 514 za proti vzdržani sprejeto. 516 in Agri 169 za, proti vzdržani sprejeto, 517 za, proti vzdržani sprejeto, 518 za, proti vzdržani sprejeto, 519 in 52 nič za, proti vzdržani sprejeto, 521 in 522 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto. Agri 170 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amadma 525 in Agri 171 za, proti vzdržani. Sprejeto. 526 in Agri 172. Ne glasujemo. 523, 524, 527 za, proti vzdržani vzdržani zavrano. A gre 1.7.3 za proti vzdržani sprejeto. Potem 529 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrano. 529. Zavrano. Envi 123 za proti vzdržani vzdržani zavrneno. Pet, tri, tri, ne, ne glasujemo. Pet, tri, štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Pet, tri, pet za, proti, vzdržani zavrneno. En, vi 124 za, proti, vzdržani sprejeto. NV 125 za proti vzdržanje je sprejeto. 539 in 54 nič. Sta brezpredmetna. To prav tako. 544. 545 in 546 za proti vzdržanje sprejeto. 547 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 548 in A gre 178 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 549 in A gre 179 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 550 in A gre 180 za, proti, vzdržani. Sprejeto. A gre 181 za, proti, vzdržani proti vzdržanji. Preveriti je potrebno, mislim, da Agri 181 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Agri 182 in amandmaja 5, in amandma 5, 5, 1 in 5, 5, 2 so identični. A ne, samo PPT1. Torej, kdo je za, proti, stržanje. Sprejeto. 5-5-2 za, proti, stržanje. Sprejeto. 5-5-3, agri 183, sto brezpredmetna. 5-5-5 za, proti, stržanje. Sprejeto. 5-5-7 in agri 184 za, proti, stržanje proti vzdržani sprejeto, 558 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 52 za proti vzdržani sprejeto, 566 za proti vzdržani preverimo, preverimo 566. We close the vote. It's rejected. Ste bile zavrnjeno. 5, 6, 7, 5, 6, 8 ste identična beza. Proti. Držani sprijeta. 5, 6, 9 gre za glasovanje v bloku. Kdo za proti vzdržani? Mislim, da je bilo to zavrnjeno. Lahko preverimo. 5, 6, 9. We close the vote. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 5, 7, nič in 5, 7, 1, agri 1, 9, 2, ti so identični, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem gremo na NV 128, to je za, proti, zdržani, sprejeto. A gre 193 za proti vzdržani sprejeto. Potem glasujemo v bloku 573, 574, 575 in 576 je za proti vzdržani sprejeto. Pet osem dva, pet osem tri in pet osem štiri so identični za proti vzdržani sprejeto. 5, 8, 6, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 8, 8, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo amandma 588. Close the vote. Glasovanje je končano. Zavrneno. Imeli ste prav, da ste prosili za preverjanje. Agri. 195 za, proti, držani, sprejeto. Agri 198 za, proti, zdržani, sprejeto. Zvolite, Mark. Vi en arrière, page 56. Vračam se na stran 56, se upravičujem. Predlog spremembe NVIS 126, o njem nismo glasovali. Torej, moj predlog pa je bil zavrnjen. Torej, ta uh, predlog spremembe NVIS 126 ni brezpredmeten. To je jasno razvidno. 527, eh, ki je moj, je bil zavrnjen in to pomeni, da moramo glasovati o Envi 126, pa tega nismo storili. But it is so it, it followed.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 Check, um, apparently... <clears throat> Preveriti moramo amandma 174. 74. Če ga bomo našli na seznamu. Page 55 in the Torej, na seznamu stran 55 gre za predlog spremembe 74. Torej, 4. Ne 174. Našla sem ga. Also on page. Je na strani 54, identičen je s 154. Ste našli? V redu. Torej, kdo je za? proti. Torej čakamo na socialiste. Malce moramo počakati. Say 10, 6, 1, 0. 1, 8, 1.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 ker smo sprejeli že amandma 120. Torej, nič nam ni treba več storiti, samo sporočiti sem morala to. Lahko preverimo agri 166, prosim. Lahko preverimo. Madame, excusez-moi, mais il y a une confusion entre l'amendement. No, mislim, da je prišlo do zmede med NV74 na 14. strani eh, in 74 eh, na strani 53, eh, o katerem zdaj nismo glasovali. Ne, ne, šlo je samo za poprave, ki sem ga najavila. Lahko poveste, kje smo zdaj? Gospa Galpelš prosi, da preverimo predlog spremembe Agri 166. Ta predlog je bil sprejet zaradi tega, ker sta bila 511 in 512 zavrnjena. Vse je v redu. Uh, Sedaj smo pri kompromisu 2. Še malo. Torej, začnemo z uvodnimi navedbami. Kompromis 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Agri 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 96. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 97. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto, sprejeto se. Opravičujem, Mark. Res mi je žal. Prezvem ve dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prezvem ve tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo prelesno mešljivka tri. We close the vote. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. NV4, kdo je za? Proti. Držani. Zavrnjeno. Agri 4, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Ta je brezpredmeten. Potem gremo na kompromis 3, kdo je za? Proti. proti zdržani. Sprejeto. Amandma 1, nič 4, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis štiri, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis pet, torej agri šest, kdo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amendma sedem, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis šest, kdo za, proti, zdržani, sprejeto. Sprejeto. 118, ki je identičen za gre 8 do za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromis 7 do za, proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 122 e, do za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 8 do za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 9 do za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 10 do za, proti zdržani sprejeto spreto. A gre 16 za proti držani spreto. A gre 17 za proti držani spreto. A gre 18 za proti držani zavrnjeno. O tem nam ni treba glasovati. Kompromis 17 za proti držani spreto. Predlog spremembe 141 za proti držani spreto proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 148 za, proti, zdržani, sprejeto. 151 in 152 identično, kdo za, proti, držani, zavrnjeno. Potem imamo 100. 53 do za, proti zdržani, zavrnjeno. NV 13 do za, proti zdržani, sprejeto. 517 do za, proti zdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na končno glasovanje. Izvolite, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno sprejeto z veliko večino. Čestitam poročevalcu. Prosili ste za besedo, izvolite. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila Elizabet Gardini, Ladislav in ostalim poročevalcem v Senci in vsem sodelavcem, ki so opravili to obsežno nalogo. Na koncu bi se rada zahvalila še Martinu Baritasu iz sekretarjata Lahko bi še nadaljevala zahvalami. Gre za poročilo, v katero smo vložili ogromno dela. Že od vsega začetka smo skušali približati stališča med seboj. Imeli smo ogromno kočino predlogov, sprememb in sedaj smo poročilo končno sprejeli. In sedaj upam, da bo estonsko predsedstvo storilo vse, kar lahko, da bo to potem sprejeto v svetu. S to uredbo bi zmanjšali administrativno breme in to je za dobro delovanje notranjega trga izjemno pomembno. Pomembno je tudi za tiste, ki želijo prodajati svoje proizvode v več državah članicah. želimo zmanjšati administrativno breme in izboljšati dostop do trga. Imamo klauzulo, ki omogoča, da komisija potem kasneje preveri delovanje notrnega trga, kot tudi harmonizacijo in da vse to nadzoruje upam, da bo ta svežen omogočil, da bomo na, trg, na trgu imeli več inovativnih proizvodov. Rada bi se zahvalila vsem za sodelovanje in se tudi poslovila, ker je to zadnja sena, na kateri sodelujem. Najlepša hvala. Eh, hvala lepa. Najlepša hvala za opravljeno delo, želim vam veliko sreče. Poročilo je bilo sprejeto s 30 glasovi za, samo trije so bili proti. Še enkrat čestitke. Tudi Mark Tarabela želi spregovoriti, izvolite. Čisto na kratko, predsedujoča, kajti domnevam, da eh, bodo tudi vsi poročevalci v senci, tako kot jaz se želeli, zahvaliti gospe Galpet za to, vse delo na tem zahtevnem tehničnem dosjeju, ogromno je bilo kompromisov, delo ni bilo enostavno eh, in pročevalka je v veliki meri zaslužna, da je bilo to delo dobro pravljeno, vključno s sekretarjatom in danes je eh, gospa Galpeč eh, danes zadnjič z nami in upam, da bo njen naslednik tudi tako konstruktivno delal, ampak mislim, da bo parlament izgubil nekoga zelo uh, delovnega, zelo konstruktivnega, tako da mislim, da se lahko zahvalimo za vse opravljeno delo z aplauzom in ji želimo veliko uspeha v prihodnje. Še enkrat najlepša hvala in veliko sreče pri naslednjem korakov v vašem poklicni, vaši poklicni karieri. In sedaj gremo še na naslednje poročilo, to je splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018. Poročevalec je Daniel Dalton, želite spregovoriti? Želite besedo? Čisto na kratko, rad bi se samo zahvalil vsem kolegom za to, da so omaknili predloge spremem po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 sprejeto 9 do za proti, ta je brezpredmeten, 10 do za proti, zdržani sprejeto, 11 do za proti, zdržani sprejeto. Sedaj gremo na končno glasovanje o mnenju. Izvolite glasovanje odprto. Glasovanje je zaključeno sprejeto, 30 glasov za, 4 je proti, nihče se ni vzdržal. Sedaj pa gremo na glasovanje o proračunskih postavkah. Inko 1. Za proti zdržani sprejeto. To pomeni, da gremo na bač šest, najprej o pripombah, do za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa še o vroče številke. Vote about budget two remarks. Glasovati moramo o dveh pripombah. Najlepša hvala, da ste me opomnili na to. Torej, glasovali bomo o, o pombah in ko pač dve, do za, proti, zadržani, sprejeto. Sedaj pa o pombe pač in ko pač tri, do za, proti, zadržani, štiri, do za, proti, zadržani vzdržani, sprejeta. 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Potem pa še številke pri 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. In ko pač 7, kdo je za, ima pombe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Sprejeta sedem številke do za, proti, zdržani, spreto. In ko pač osem je bil umaknen, in ko pač devet, to je za, proti, zdržani, spreto. Še številke do za, proti, zdržani, spreto. Mark me bojite? Ne. Torej, opombe in ko pa že sedo za proti vzdržani spreto. Številke kdo za proti vzdržani sprejeto in ko pač enajst, to je za no, pombe, kdo za proti vzdržani sprejeto in še številke kdo za proti vzdržani sprejeto. In ko pač dvanajst je bil maknen, to pomeni, da smo prišli koncu Ne je bilo sprejeto in čestitke poročevalcu. Želite besedo, Dan? Čisto na kratko, najlepša hvala za vso pomoč. Dobili smo zelo dober predlog in naš predlog ni prav nič ekstravaganten in zato mislim, da ga lahko zagovarjamo. Najlepša hvala za sodelovanje. Najlepša hvala, Dan, najlepša hvala vsem za potrpljenje. Šlo je za zapleten seznam za glasovanje. Tudi sama prvič vodila glasovanje, sedaj smo prišli k koncu naše seje. Vidimo se zopet 4. septembra. Rada bi se zahvalila vsem za sodelovanje v tem parlamentarnem letu. Rada bi se zahvalila tolmačem, sekretarjatu in vsem kolegom, poslankam in poslancem še posebej pa bi vam rada zaželela lepe počitnice, lep dopust in upam, da se vrnete zopet polni moči in energije. Najlepša hvala. Thank you very much.